zaseden za leto 2017, bi si želel nekoliko več poguma. Zato, da bi lahko rekli, da bomo imeli bolj učinkovito delo in več zaseden v Bruslu. Pomembno je, da tudi v strokovnih odborih lahko razpravljamo o problemih, s katerimi se srečujemo. To obžalujem ampak kot rečeno, morda bomo lahko dosegli še kakšne izboljšave. Pravim pa, da če že sedimo tu v Strasburu, bi morali izkoristiti čas in bi morali tudi kakšno zasedanje v Bruslju izpustiti na ta račun in delati več v Strasburu. E, e, Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa. Naš parlament uh, je zasedal 142 dni lani in močno so nas kritizirali, da izgubljamo čas. Tukaj pa v Sezburu in v Bruslu na mini plenarki smo zapravili samo pet dni na mesec in od tega Eh, tri dni sploh ne zasedamo v dan, tako da res ne vem, eh, tukaj eh, si prekinjamo govor po 60 sekundah, 90 sekundah dveh minutah in nikakor ne moremo razširiti časa za govor, se pogovoriti z govornikom, mu odgovoriti in tako naprej. In eh, potem ni čudno, da se pri nas zakonodaja tako počasi sprejema. Če bi imeli dovolj časa za pravo, utemeljeno razpravo, da bi si razložili svoja mnenja in stališča, potem bi zagotovo tudi naši sodržavljani, naši voljivci bili bolj zadovoljni z nami. Hvala. Uh, thank you, deputy. Uh, hvala. Sedaj pa gospod eh, Vandal. Ja, dank u wel, voorzitter. <clears throat> voorzitter, u moet me eens even uitleggen wat we er nu aan. Da, hvala lepa, gospod predsedujoči. Prosim, pojasni mi, kaj počnemo sedaj tukaj? Ne vem, kaj se dogaja. Ker uh, tukaj sedaj ne moremo govoriti o tem, kar je na dnevnem redu. Uh, Eh, nismo smeli glasovati o koledarju 2017, ker ni bilo predlogo sprememb v pravem času. Kaj pa se daj z obrazložitvami glasovanja, to je vendar nespremljivo. Kaj se dogaja? A ste me sploh poslušali, predsedujoči? No, potem pa se zdaj sploh ne bom zaključil, bom kar nadaljeval, ker bi bilo dobro, če bi mi prisluhnili. Torej, kako to, da imamo obrazložitev glasovanja o nečem, o čemer sploh nismo glasovali, ker smo rekli, da ne glasujemo o koledarju. Če ni predlogo sprememb, se mi zdi, da bi lahko še vedno glasovali o koledarju. Taka odločitev je nespremljiva, naravno smešna. O tem se morate pogovoriti na konferenci predsednikov, ker to je nespremljivo. Zavšem bardzo važno slušam. Ja, vedno zelo pozorno poslušam, ampak moram pa prisluhniti tudi glasovom uprave tega parlamenta. Ta točka je bila postavljena na dnevni red, še preden je prišlo do tega položaja v zvezi z glasovanjem. Zdaj pa nadaljujemo in sicer v zvezi z poročilom.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 v zvezi z zaščiti potrošnikov in malih in srednje velikih podjetij. To so zelo konkretni koraki, kajti čezmejne reklamacije so zelo nujne, če kupujemo preko interneta. Recimo, kako dobiti denar nazaj za blago, ki ima napako ali ki ni bilo dostavljeno strani dobavitelja iz druge države. Žal mi je, da trenutno le malo ljudi ve za možnosti na tem področju, zato moramo narediti več. Ljudje se včasih bojijo, čeprav ti postopki niso tako zelo zahtevni in ne stanejo toliko. Veseli me, da je bila meja zvišena od 2 na 5 tisoč evrov, čeprav a, bi ne priporočila, da se to še zviša. Menim pa, da se ti postopki naj ne nanašajo na delovno pravne postopke. Gospod Pospišin, hvala lepa. Podprl sem to besedilo kot nekdani minister na Češkem. Vem, kako težko je reševati čezmejne spore. Veliko državljanov se boji začenjati te postopke, kajti ti postopki trajajo dlje in so včasih tudi stroškovno bolj zahtevni. Zato je treba odpraviti ovire. Gre tudi za boljše sodelovanje na področju pravosodja. Tudi z videokonferencami bi lahko delali, uporabljali elektronska orodja. Morali bi tudi poenotiti pristojbine za to, da bi bili postopki cenejši. Za prihodnost je to zelo pomembno, kaj ti menim, da je ena od uvir notranjega trda tudi to, da imamo preveč uvir. Gospod minister, gospod poslanec. Hvala lepa. Besedo ima sedaj gospa Makovej. Mulțumesc, domnule președinte. Um, avem două regulamente unul din două mii șase unul din. două mii șapte imamo dve uredbi iz leta dva tisoč šest in sedem za posebne postopke ki so krajši na tem področju torej ko gre za čezmejne spore imamo tudi evropski postopek za reševanje takih eh, sporov s tem želimo pomagati podjetnikom majhnim in srednjim podjetjem tako da bodo pravni postopki hitrejši Mi živimo in delamo v različnih državah Evropske unije, zato je zelo koristno imeti neko tako orodje, vendar pa je treba te uredbe eh, spremeniti v luči naslednjih ciljev. Treba je povečati eh, vsoto na 5000 evrov, poleg tega elektronske metode komuniciranja in obveščanja se morajo uporabljati eh, strani pravosodnih organov, tudi sodniki morajo v primeru, ko je to mogoče, uporabljati eh, videokonference in dokaze bi lahko zagotavljali tudi nadaljavo prek istih medijev telekomunikacij. In tudi pristojbine bi lahko plačevali na distanco, torej na, razdal na razdaljo in to bo izboljšalo življenje podjetnikov in podjetij. Petar Jar. Hvala lepa, gospod Peter Jar, za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eno dobro stvar lahko povem in sicer evropski postopek v sporih majhne vrednosti že obstaja. Naše dosedanje izkušnje so pokazale, da so se stroški znižali za 40 odstotkov, tudi trajanje se je bistveno skrajšalo. To nas je opogumilo In zato je potrebno zvišati mejo od 2 na 10 tisoč evrov. Na ta način bomo dejansko 50 odstotkov primerov uspeli rešiti. Gre za državljane, gre za mala in srednje velika podjetja. Za nje je to še zlasti pomembno. Velika podjetja imajo svoje pravne službe, ki skrbijo za spore. Tu gre predvsem za evropski notranji trg ter za mala in srednje velika podjetja in če se bomo kasneje spomnili še kakšno dobro izboljšavo, bo to še toliko bolje. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa ima besedo Andrejs Mamikins. Za eno minuto izvolite. Hvala lepa. Predsedujoči Evropska unija temelji na sodelovanju med regijami, državami, članicami in njihovimi državljani. V naših gospodarstvih pa prevladujejo mala in srednja podjetja in če naj ta nastopajo kot pravi partnerji, potem moramo tem državljanom omogočiti, da se obrnejo na sodišče še zlasti, če terjajo neko denarno odškodnino. Zato moramo imeti sistem, ki bo pomagal obvladovati to vrstne finančne spore. In pri tem eh, nimamo zadostne stopnje učinkovitosti in ne vemo točno, kako se lotiti sporov majne vrednosti. Zato sem glasoval za to poročilo, ker močno podpiram ta predlog in eh, prepričan sem, da jasnejše postopke potrebujemo za jasnejše ureditve sistema v Evropi. E, gospod stanislav polčak ena minuta hvala lepa gospod predsedujoči želim razložiti svoj glas podprl sem to poročilo menim da je zelo pomembno da razmišljamo o uveljavljanju pravic tu govorimo o sklopu predpisov, ki omogočajo posamezniku, da se sklicuje na svoje pravice. Vendar pa imamo tudi poenostavljene postopke in tu gre za poenostavljeni postopek oziroma skrajšeni postopek, kjer so se pokazali določeni problemi. Mejna vrednost, 5000 vrednost, oziroma 5000 evrov predstavlja maksimum. Državljani morajo vedeti, kaj je možno, kaj je na voljo, kako se lahko sklicujejo in uveljavljajo svoje pravice. Uveljavljanje stroškov se mi zdi pameten korak. Zelo pomembno pa je tudi to, da bomo več pozornosti namenili preprečevanju sporov. Hvala lepa. Zdaj pa obrazložitev glasov za naslednje poročilo. Omejevanje emisij nekaterih onesnaževal v zrak. Poročilo gospoda Gžiba. Gospa Monika Makove je prva. Izvolite. Uh, Hvala, predsedujoči. Uh, onesnaževanje ozračja je ključni dejavnik ki povzroča bolezni v Evropski uniji. Imamo obrate za sežiganje, izgorevanje, ki so eh, že zelo zastareli. Eh, poleg tega gre za ogrevanje domov. Eh, potem ogrevanje v industrijskem sektorju tudi predstavlja velik vir onesnaževanja z različnimi delci. 150 mm, tisoč srednje velikih obratov imamo v Evropski uniji, ki jih ne ureja okoljska zakonodaja. In v poročilu, ki smo ga izglasovali, eh, smo zapisali, da bodo spoštovani standardi Evropske unije in eh, da obrati, ki sem jih omenila, ne bodo več onesnaževali našega zraka. Torej, vključeni morajo biti ti obranti v eh, evropsko zakonodajo da se s tem prepreči tudi zbolevanje evropskih državljanov. Do 31. decembra leta 2016 mora Evropska komisija določiti minimalne standarde za energijo, za učinkovitost eh, teh eh, obratov v skladu z obstoječimi tehnikami. Gospod Jar, eno minuto. Hvala lepa še enkrat, gospod predsedujoči. Sam sem podprl to poročilo. Vendar pa mislim, da bi lahko sporočilo posredovali bolj jasno. Bi pa kolege v pristojnem odboru prosil, da zadeve še naprej spremljajo in opazujejo, zato da bodo stvari, ki so zapisane v poročilu, tudi držale. Odločil sem se na podlagi dveh stvari. Govora je o tem, da bi morali omogočiti oziroma izboljšati možnosti za uresničevanje direktive, zato da se izboljša kakovo zraka v Evropi. Ne, da bi utrpeli neupravičeno breme Prav tako naj bi bil to tudi prispevek k manjši birokratizaciji. Če bo tako, potem je v redu, zato še enkrat pozivam kolege v pristojnem odboru, da spremljamo, kako se bo ta zgodba razvijala in da bo to, kar piše v poročilu, postalo realnost. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospod Mamikins, ena minuta mūsdienas cilvēku dzīvē ir lielā mērā. Hvala lepa, predsedujoči. Dan današnji si vsak dan sploh ne znamo predstavljati brez elektrike, brez ogrevanja, ker ne znamo več funkcionirati drugače. Istočasno pa lahko razumemo, da se usporedno s tem dogaja tudi onesnaževanje z različnimi onesnaževali. Težava je v tem, da dan danes v Evropski uniji obstajata samo dve direktivi, tako imenovana ekodizajn in tista, ki se ukvarja z elektrarnami na trda goriva. Problem je ravno v tem, da se ti dve direktivi ne ukvarjate z vsemi področji, zato bi morali imeti še eno, tretjo. Ne potrebujemo pa dodatne birokracije. Yes. Jill, Hvala lepa, zdaj pa poslanka Nina Džil. Jasno je, da potrebujemo eh, svežen, ki se bo učinkovito ukvarjal z emisijo onesnaževal v zrak. Raziskave kažejo, da v združenem kraljestvu veliko ljudi umre samo zaradi onesnaževal v zraku. Več kot 30 tisoč, kar je bila predhodna ocena. Vsako leto jih je vedno več in to je veliko obremenitev za naše družbe. Zato bi rada v tem kontekstu povedala še nekaj eh, besed o Volkswagenovi prevari z emisijami v zvezi z njihovimi dizel vozili. To močno vpliva na zdravje ljudi. Zaključimo že enkrat s tem stanjem, ko ljudje plačujejo veliko denarja za neodgovorno eh, in lažnivo delovanje odgovornih. Moramo imeti tudi odločno zakonodajo glede homologacije v Evropi in tudi jasno sliko o tem, kakšna je funkcija nacionalnih eh, organov in organizacij za preizkušanje in uradno akreditacijo vozil. Hvala lepa, poslanec Ekr. Najlepša hvala, predsedujoči. Glasoval sem proti temu in še nadalje bom tako glasoval proti vsakršni zakonodaji, ki na ta način prihaja iz Evropske unije, ker imamo zaradi tega vedno manj delovnih mest, zapirajo se elektrarne in tu imamo nenadoma stotine izgubljenih delovnih mest. Tak primer smo imeli prejšnji teden. Da se bo to prenehalo? S tem izgubljamo delovna mesta za ljudi, ki so visoko kvalificirani. To je naravnost neznosno in nezaslišano ne bom prispeval k sprejemanju nikakršne take zakonodaje. Naj nekdo razloži tistim ljudem, ki so izgubili službo, zakaj so jo izgubili. Namesto, da poskušate samo pomiriti svojo vest, le pogledajte, koliko nesreče ustvarjate svojimi odločitvami. Tam so bili zaposleni ljudje, sedaj jih več ni. Torej, to, kar ste storili, je, da ste ustvarili množično brezposelnost, tem, ko ste delovali pod vplivom interesov različnih industrij. Hvala lepa. Vse vas prosim, da se k besedi javite prej v zvezi z obrazložitvami glasov. Zdaj. Dajem besedo še enkrat gospodu Stanislavu Polčaku, ampak lepo prosim, v prihodnje se resnično prijavite k besedi prej, kajti predsednik parlamenta odloča o tem. Lepo prosim, prej se javite v prihodnje. Hvala lepa za razumevanje, gospod predsedujoči. Oglasil sem se že pri prvi točki. Ne vem, zakaj mojega imena ni bilo na ekranu predlog sem podprl, ampak mislim, da gre tu za dve stvari. Evropska unija bi morala na področju varovanja okolja narediti več reda, ki ga danes ni. Vidimo, da se srečujemo s primerom Volkswagna in manipulacijami z emisijami. Zato se moramo naslednjih projektov lotiti šele potem, ko bomo vedeli, ali se resnično držijo predpisov, ki so že bili sprejeti. Še enkrat hvala za razumevanje, gospod predsedujoči. Hvala lepa. E- Zdaj pa prehajamo na obrazložitev glasov v zvezi z priporočilom Lavija, kazeini in kazeinati za prehrano ljudi. Prvi, gospod Andris Mamikins, izvolite. Najlepša hvala. Kazeini spadajo v skupino eh, proteinov, predvsem v živalskem mleku. To je povsem naravna kemična substanca, ki jo najdemo tudi v človeškem telesu. E, vsebuje tudi aminokisline in e, ta snov je zelo pomembna v e, proteinski prehrani. Obstajajo tudi mednarodni standardi na tem področju in našo zakonodajo moramo približati tem mednarodnim standardom, tako da bomo bolje urejali eh, prisotnost teh kazaidonatov na mednarodnem trgu. Poleg tega bi standardizacija pomagala tudi potrošnikom, da bi bolje razumeli eh, to, kakšno hrano kupujejo in jejo. Glasoval sem za poročilo. Eh, pa jaz, nini poslanec, iž pospišil. Besedo ima gospod pospišil. Za eno minuto izvolite ja sem podporil tento návrh nařízení. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Podprl sem to poročilo. Na prvi pogled se zdi, da je to zelo zapleten predpis, ki nam bo samo otežil življenje, vendar je res ravno nasprotno. Menim, da potrebujemo ustrezne standarde, ki govorijo o sestavi, o vsebnosti različnih snovi. In zato je pomembno, da upoštevamo standardne, ki so jih pripravile mednarodne organizacije. To bo zelo koristno za industrijo, za posamezne uporabnike, ki bodo zdaj lahko prepričani, da te sestavine ustrezajo standardom kakovosti. Vsekakor pa je to tudi način, kako odpraviti notranje ovire na našem skupnem trgu. Hvala lepa, spoštovani poslanec. To je bila zadnja obrazložitev glasu. Zdaj pa bomo ta vlak zaustavili do 15. ure. Dobar tek.